Dear colleagues, we can uh, start our joint meeting. Dragi kolegi, začenjamo z našo skupno sejo z odborom AFET. V imenu odbora za okolje vas lepo pozdravljam na skupni seji odboro AFET in ENVI. Danes bomo razpravljali o 366 predlogi sprememb, ki so bili uloženi na, v zvezi s poročilom o celistni politiki Evropske unije za Arktiko. Uh, torej, pri tem poročilu govorimo o trajnostnem razvoju, varstvu okolja in miroljubno, o miroljubni mednarodnem sodelovanju pozdravljam sodelovanje med našima odboroma. Obravnavali bomo poročilo predloge sprememb in kompromisne eh, predloge sprememb, eh, ki se osredotočajo na vsa ta pomembna vprašanja za območje Arktike. Sedaj pa dajem besedo še predsedniku Broku za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Zanjam se za vašim uvodom, dejansko je to vprašanje z okoljskega vidika izredno pomembno. Prav tako pa to postaja vedno bolj pomembno strateško vprašanje. Tako, ko gre za pomorski promet in s tem povezane gospodarske in družbene posledice, prav tako je tukaj pomembno vprašanje surovin. Tako da je dobro, da smo sedaj organizirali to skupno sejo. Treba je namreč eh, ohraniti pred očmi tudi strateške interese v tej regiji. Prav je, kar ste povedali, to je regija, eh, kjer zaenkrat ni nobenih napetosti in tako mora ostati. kaj ti vse upletene strani vedo, da je to vprašanje strateško gledano zelo pomembno. Thank you very much. Now we can start giving the floor to the two rapporteurs, starting with... Uh... Hvala lepa, sedaj pa dajemo besedo našima dvema poročevalcema. Najprej dobi besedo gospod Pajet. Hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj. Nažalost, moja sopraževalka Sirpe Pite Kajnen danes ni tukaj. Bi se ji pa želel zahvaliti za dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci za njihov prispevek in konstruktiven odnos pri obravnavi kompromisnih predlogov sprememb. Dobili smo 369 predlogov sprememb, na osnovi tega smo uspeli um, pripraviti 21 kompromisov. Gre za skupno poročilo AFETA in Envija. Poročilo se ukvarja z učinki podnebnih sprememb in pa z rastočo konkurenco za dostop do Arktike. Uh, obravnava pa tudi možne varnostne izzive v tej regiji. V tem poročilu se želimo odzvati na sporočilo Komisije o Arktiki in na teme, ki se jih dotika to sporočilo. Prav tako pa se moramo lotiti tem, ki jih eh, sporočilo Komisije ne obravnava. Eh, to je recimo tudi zunanja in varnostna politika. Arktika je bila dolgo območje, kjer je potekalo konstruktivno mednarodno sodelovanje. To je dolgo bilo območje brez kakršnih koli napetosti in mi bi želeli, da temu ostane tako. Želimo si, da bi Arktika ostala območje brez napetosti. Zato se moramo izogniti militarizaciji Arktike, prav tako je treba spoštovati mednarodno pravo v tej regiji. To je bistvenega pomena. Poročilo zaznava, večjo aktivnost Rusije v tem območju. Eh, naše sodelovanje z Rusijo mora še naprej potekati tako, da bo Artika ostala območje brez napetosti. Eh, vse države članice, ki imajo interese v Arktiki, pa tudi druge države članice, imajo svojo, arktič, svojo strategijo za Arktiko, to vključuje tudi vojaško razsežnost in tudi mi bi potrebovali bolj usklajeno notranjo in zunanjo politiko Evropske unije, potrebujemo strategijo za Arktiko in pa konkreten akcijski načrt za naše dejavnosti na Arktiki. Pri tem je treba upoštevati vse vidike, tudi varnostno razsežnost, pa tudi gospodarski razvoj, razvoj um, energetike in tako naprej. Še eno, če en pomemben del tega poročila so praktični vidiki in pa politična podpora avtohtonim ljudstvom, ki živijo v tej regiji. Še enkrat se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje. Upam, da bo Evropski parlament podprl poročilo. To se bo verjetno zgodilo čez dva meseca. Hvala lepa. Gospod Farija nadomešča gospod Pitekajnen hvala. Zahvaljujem se mojemu soprčevalcu. Spoštovani kolegi, sir pa pite kajnen kolegica me je prosila naj predstavim ta dosje. Ona je soprčevalka ELS-a za ta dosje. Prosila me naj preberem nekaj besed v njenem imenu. Firstly, I'll... Dragi kolegi, najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so prispevali k razvoju celostne strategije za Arktiko. Dobro smo sodelovali z e, poročevalci in poročevalci v senci. E, okoljski vidik mora ostati prednostna naloga ko sprejemamo strategijo za Arktiko. Tam se odvijajo podnebne spremembe prej kot kjerkoli druge po svetu. Z veseljem ugotavljam, da so številni kolegi v predlogih spremembe, pred, pre, sprememb predlagali krepitev razsežnosti okol, varovanja okolja pri strategiji za Arktiko. Ehm, tukaj mora Evropska unija še naprej Eh, biti aktivna v, artičnih, eh, v mednarodnih forumih, recimo v IMO, ko gre recimo za prepove težkega kurilnega eh, olja oziroma prevoza le tega v mednarodnih vodah. Treba je zagotoviti skladno notranjo politiko, zato mora Evropska unija pripraviti tudi oceno učinka okolja za Arktiko. Eh, to mora upoštevati specifično okolje eh, v tej regiji in pa pravice avtohtonih ljudstv, ki živijo tukaj. Ehm, treba je ohraniti stare ekosisteme z pomočjo avtohtonega ljudstva. Eh, treba je upoštevati njihova mnenja, in to pri vseh odločitvah, ki jih sprejemamo v zvezi z Arktiko. Številni kolegi pozivajo k močnejšim varovalkam, ko gre za pravice avtohtonih ljudstev in te predloge smo vključili v kompromise v veliki meri. To je vse z strani gospe Vitekajne. Hvala lepa. Mihajl Galer. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem obima poročevalcema pa tudi poročevalcem v senci za konstruktivno delo in za kompromise. Z vidika zunanje politike bi želel reči naslednje. Zavedati se moramo, da ne smemo preveč stvari utlači, slačiti v to poročilo. Gre predvsem za geopolitične in pa okoljske vidike naslov je celostna politika Evropske unije za Arktiko. E, no, mi bomo morali o tem še kasneje razpravljati v odboru za zunanje zadeve, vendar pa bi še sedaj rekel, da ko gre za celostno politiko za katerokoli državo ali regijo, tega ne smemo vezati na portfelj nekega posameznega odbora. Tudi odbor za ribištvo bi tukaj lahko pripravil svoje poročilo, prav tako odbor za promet, eh, odbor ITRES, ko gre za eh, nafto, za plin, za druge surovine in pa seveda eh, je tukaj v imenu tudi odbor za okolje. Če prepustimo celosten pristop enemu samemu odboru, pa to seveda privere do situacije, da se pa več osredotočimo na nek specifičen vidik, bolje bi se mi zdelo, če bi imeli ločene dokumente od vsakega posameznega odbora. Do eh, prejšnjem mandatu smo imeli poročilo v pristojnosti odbora AFED, tam so bili vključeni vsi vidiki v enaki meri, vsi odbori imajo pravico tukaj vključiti svoja stališča in mnenja. Eh, se pravi, mislim, da to poročilo ne bi smeli vezati na nek specifični odbor. No, poleg tega pa naslednje. Ne smemo tukaj usiljevati pričakovanja in zahteve, kot da bi bila ta regija evropski teritorij. Če se ogledamo uh, Arktiko, pravzaprav sploh ni območja, ki bi, pripla, ki bi pripadalo Evropske unije kot takšni. Imamo države članice v arktičnem svetu, kar je dobro. Skozi njih bi morali uh, oblikovati našo politiko. Imamo torej tri polne uh, članice artičnega sveta, one bi se morali zauzeti za te vidike, ki so izpostavljeni tukaj v poročilu in oni bi morali zagotoviti, da smo pripravljeni na konstruktivno sodelovanje z vsemi državami eh, v artičnem svetu. Naš eh, status v artičnem svetu je to, da smo pač ad hoc opazovalci. Eh, in to mora ostati naša uloga, kajti mi nismo lastniki teritorija v, ob, v arktični regiji. Imamo pa seveda velike interese, ko gre za geopolitične vidike, za uh, uravnavanje in zaščito virov, uh, za energetske vidike, okoljske vidike, zaščita avtoktonih ljudstev in tako naprej. Eh, mi smo rekli, da želimo, da bi ta regija ostala miroljubna regija, moramo se izogniti, da bi se konflikti, ki jih imamo s državami eh, v drugih zadevah, recimo za Rusijo, prelili tudi na Arktiko. No, uh, ta primer, ko je Norveška Um, jasno začrtala svoje meje v Barentskem morju, istočasno pa z uh, Rusijo sodeluje pri nekaterih okoljskih zadevah na področju ribištva. To lahko služi kot zgled, to kaže na to, da lahko um, tudi z uh, avtoritativno državo, kot je Rusija, ohranimo dobre odnose na določenih področjih. Eh, sporočilo komisije se mi ni zdelo dobro, niso dobro uspeli poskrbeti za celostno strategijo za Arktiko, za države članice in pa pridružene države. Eh, niso, sporočilo ni dovolj dobro upoštevalo interesov Evropske unije. Mislim, da bi bilo dobro, če bi dobili delovno skupino eh, za. Arktiko, na ta način bi lahko okrepili naše sodelovanje, eh, prav tako bi to povečalo naš pliv v tej regiji. Mislim, da je ruska zahteva po odpravi statusa ad hoc opazovalca prej politično motivirana in nima opraviti toliko z artično regijo samo. Eh, v tem trenutku se lahko eh, zavzamemo za bolj konstruktivno sodelovanje, dokler smo še člani regije tega arktičnega sveta. Eh, Evropski parlament je vedno znova poudarjal eh, potrebo po eh, veliki skrbnosti, previdnosti, ko gre za energetska vprašanja, vprašanja virov, ko gre za varnostne vidike, potrebujemo še nekaj dodatnih postopkov, dogovorov, zato da bi preprečili konflikt, ko gre za izkoriščanje virov, da bi se izognili vojaškim konfliktom. Eh, kar se tiče eh, kompromisa dve v zvezi z drugim odstavkom, eh, mislim, da bi morali določene ali ne je zastaviti v oklepaje. Govori o, o mednarodnem sodelovanju in o. Um, torej, ko gre za mednarodno sodelovanje, ko gre za sodelovanje na področju okolja. Eh, nima smisla, da to omejujemo na zgolj znanstvene vidike. Kar se tiče kompromisa 3, se mi zdi, da gre ta nekoliko predaleč v svojih uh, zahtevah. Ni bilo dokazano, da ni dovolj ocen učinkov na okolje. Eh, tukaj že imamo številne pobude, tudi v Artišnem svetu uh, oziroma v državah članicah Artišnega sveta v zvezi z stavke 13 in 14, kompromis 6, tudi to je bistven del končnega besedila. Eh, zlasti to se mi zdi pomemben kompromis za naš odbor. Mis... Eh. Hvala. Gospa Jakonsarja. Kiitoksia raportöörille Umas Päätille ja Sirpa Pietikä. Hvala. Želela bi se zahvaliti obima poročevalcema za dobro sodelovanje. Zame je pomembno predvsem to, da prepoznamo pomen dela Artičnega sveta. To se mora odražati tudi v samem tonu poročila, ki ga pripravljamo. V glavnem se strinjam z prejšnjim govornikom. Evropsko unijo pogosto razumejo kot nekakšnega velikega brata, arogantnega deležnika, v primerjavi z drugimi državami, ki sodelujejo eh, v arhišem svetu, Rusija, Islandija, Norveška in druge države. Eh, to so sovredne države, ki jim eh, ne moremo ničesar ukazovati. Z njimi moramo delovati v duhu kompromisa sodelovanja, v nordijskem duhu. K temu poročilu smo dodali tudi vidik nordijskega partnerstva. Eh, no, to nordijsko partnerstvo ni dobro poznan projekt v Evropi, je pa to zelo praktičen, pragmatičen projekt. Osredotoča se na rezultate, pri tem gre za čezmejno sodelovanje med eh, Evropsko unijo, Norveško, Kanido, Kanado, ZDA, Rusijo in Islandijo. Kanada in ZDA sta tukaj predvsem opazovalki. E, tako da treba je prepoznati pomen tega projekta. No, veliko razpravljamo tudi o Rusiji v tem primeru je sodelovanje z Rusijo dobro, čeprav imamo vse več mednarodnih konfliktov z Rusijo sicer in uh, zato je treba ohraniti sodelovanje na tistih področjih, kjer je to sodelovanje dobro in konstruktivno. No, še en dober vidik poročila je ta, da poročilo sedaj bolj povdarja tudi pomen vključevanja lokalnega in avtohtonega eh, prebivalstva. Eh, ta ljudstva moramo v arktični regiji opolnomočiti. To bo prva generacija avtohtonih ljudstev, ki jo bomo resnično upoštevali pri načrtovanju naših politik za Arktiko. No, potem, ko gre za vprašanje financiranja, Evropska unija financira tukaj nekatere programe in tako naprej, ampak Evropska komisija bi morala te politike in programe obravnavati na celosten način. Za širšega mednarodnega vidika potrebujemo infrastrukturne projekte, ki bodo pomenili, ki bodo pomenili resničen napredek. Tudi okoljski vidik je ključnega pomena. Zavedati se moramo dejstva, da avtohtona ljudstva niso kriva za to, da se je stanje okolja v tej regiji poslabšalo. Zato jih ne smemo zaradi tega kaznovati. Upoštevati moramo to, da potrebujemo blažitev podnebnih sprememb, varstvo okolja v povezavi z gospodarskim napredkom. To bo prineslo napredek tej regiji. Zato moramo opolnomočiti arktični svet in uh, priznati njihovo delo, ko gre za oceno vpliva na okolje naših programov. In zdaj nam se s tem, da ne smemo siliti nikogar v arktičnem svetu v to, da pripravlja oceno vpliva na okolje. Ne, z arktičnim svetom moramo v tem smislu sodelovati. No, tukaj sem vesela, da so naši kolegi sprejeli tudi načelo družbene odgovornosti podjetij v tej regiji. Tukaj gre za družbeno odgovornost podjetij, ki poslujejo v tej regiji. In podobno velja za infrastrukturo, ki jo bomo v prihodnosti potrebovali. Govorim o tako tradicionalni infrastrukturi, kakor tudi o novi infrastrukturi, recimo širokopasovni infrastrukturi, uh, povezavi, digitalne povezave, vse to so področja, kjer je treba doseči napredek. Družbena odgovornost podjetij, ki, pla, ki poslujejo v Arktiki, to je nekaj, kar so um, podprli tudi tamkajšnji prebivalci, njihovi predstavniki. Eh, treba je eh, upoštevati mnenja parlamentov eh, držav članic Arktičnega sveta. Skratka, zahvaljujem se soporočevalcema za poročilo. Eh, glede dveh, treh kompromisov bo še treba razčistiti zadeve, ampak v glavnem se s poročilom strinjamo. Hvala, gospod Dorman, ne sledi. Dorman, hvala lepa, bom govoril v danščini, v svojem materem jeziku. Sedaj bi se rad zahvalil obema poročevalcima, ki ste delali na tem poročilu. No, kot veste, v glavnem um, so arktične države in pa uh, lokalne skupnosti pristojne pri tej politiki, včasih lahko EU tudi nekaj naredi, naprimer na področju okoljevarstvene ali pa podnebne politike. Evropska unija je akter, ki največ prispeva k arktičnemu sodelovanju preko 6. in 7. okvirnega programa. Imamo 300 milijonov evrov, ki so namenjeni um, za to politiko leto, leto 2020. S časom se bo ta vsota še poviševala. Torej, imamo nekaj denarja za to. Sedaj pa nekaj komentarjev glede Rusije in pa naših odnosov z Rusijo. Res je, da Rusija povečuje svojo vojaško prisotnost v arktičnem območju, se oborožuje, ampak vseeno mislim, da je ključno, da ohranimo dobre odnose z Rusijo. Seveda, na vsak način želimo um, Evropske unije in pa arktične države uh, tukaj nekaj narediti, tako da bomo prišli do uh, konvencije za Arktiko. Treba se pogovarjati z Rusijo, gojiti dobro sodelovanje z Rusi, tudi v prihodnosti, torej preko severne razsežnosti in pa preko različnih odborov za lokalno sodelovanje. Večkrat se pogovarjamo z Rusijo in Tudi Rusi se dobro zavedajo pomena arktičnega sodelovanja. Če EU želi dobiti status stalne pozovalke v svetu, mislim, da bi bilo pametno, da ohranimo dobre odnose z Rusijo. Danska vojska je pristojna za reševanje na morju in eh, Danska pravi, da je zelo zadovoljna z sodelovanjem Rusije na tem področju. In to mislim, da je zelo pomembno za prihodnost Arktike. Jaz seveda, mi zelo tesno sodelujemo tudi z Grenlandijo. Imamo poslance iz Grenlandije v danskem parlamentu. In tudi to je relevantno. Me pa nekaj zanima, komisija bi lahko več povedali o vlogi Rusije v Arktiki. Pa še nekaj treba razmisliti o tem, kako omogočiti več možnosti za avtohtono prebivalstvo, kako bi lahko omogočili trg za lokalne proizvode, ne pa da v bistvu um, obravnamo Arhiko kot nekakšen nacionalni park, kjer se nič ne more konkretno zgoditi. Hvala. Um, nadomeščam našo pročevalko v snici. Ade in najprej hvala lepa obima sopročevalcema um, in pa vsem pročevalcem v senci pri tem dosjeju. Kot socialisti in demokrati smo veseli, da imamo kompromis pri številnih točkah in z nekaj dodatnega dela mislim, da lahko pridemo do zelo dobrih kompromisov tudi pri vseh preostalih odprtih vprašanjih. Torej, uh, z vedika SND v Envi. Mislim, da lahko rečem, da želimo doseči dobro ravnotežje med varstvom okolja in pa na drugi strani zaščito vlad in pa ljudi v Arktiki. EU seveda mora prispevati k razvoju trajnostnega okolja v Arktiki. Mislim pa tudi to, da je ključno, da se to naredi v sodelovanju z Arktiko, državami in ljudmi tam. To je še sploh pomembno glede na to, da želimo zagotoviti, da se pri razvoju upošteva tudi želja eh, avtohtonega prebivalstva. Mislimo, da je zelo pomembno, da vedno tudi upoštevamo to, da Arktika um, je območje, kjer ljudje živijo, za razliko od Antarktike. Um, večina tega območja je pod um, določeno jurisdikcijo in Torej, treba se odločiti glede predpisov in pa zakona za to regijo. Ne, naprimer, omenim razvoj uh, okoljevarstvenih ocen učinka. Po našem mnenju mora EU ustaviti vse za to, da podpre arktični svet, ampak ne želimo pa, da so te uh, ocene zavezujoče za arktično območje. Uh, V številnih kompromisih smo uspeli doseči pravo ravnoteže, torej omenil Kristel, bi se rada zahvalil vsem kolegom za to sodelovanje in se veselimo um, dodatnih kompromisov pri še odprtih vprašanjih. Hvala. Much, Ms, uh, Hvala, sedaj pa gospod Jatenmaki. Hvala. Najprej geografska situacija in pa mednarodno sodelovanje mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, da v arktičnem območju ni veliko napetosti. To je praktično edino območje v soseščini, kjer je sodelovanje še vedno dobro. Vsi to pravijo, eh, naprimer na sestanku Arktičnega sveta ali pa na drugih srečanjih med državami članicami. Vsi pravijo, da je to sodelovanje zelo dobro. Mislim, da mora biti naš cilj tudi to, da v prihodnosti Evropska unija in pa partnerje na tem področju ohranijo dobro sodelovanje. Ravno sedaj, ko vidimo toliko napetosti po celotnem svetu, sicer je to še toliko bolj pomembno in moramo se potruditi, da to ohranimo. Potem pa še par besed glede okoljskih vprašanj in pa ocen učinka uh, za okolje. To je mislim, da bistveno vprašanje v poročilu. In naša skupina podpira šesti odstavek. smo pripričani, da bomo dosegli dober kompromis. To torej je nekaj, kar bo tudi podprla večina odbora. Kajti, kot rečeno, to je eno izmed ključnih vprašanj. No, ampak vseeno pa ima glede sedmega odstavka nekaj zadržkov. Torej, tukaj piše uspešno izvajanje okoljskih oceno učinka za Arktiko, to v bistvu ne bi bila zahteva za to, da se potem proizvodi tržja v arktičnem območju, pa tudi v bistvu Evropske unije bi rekla. In se sprašujem, ali je to res v skladu z načeli notranjega trga. Mislim, da ta predpis ni dober za to območje, če bomo to sprejeli potem mislim, da bodo multinacionalke izven Arktike prišle tja in prodajale svoje izdelke na tem območju. Tisti, ki pa tam živijo, imajo majhna podjetja in nimajo velikih virov in sredstev za takšne ocene učinka ali pa ne vem, da bi plačali komu drugemu za to, tisti ljudje bodo potem um, predvsem na slabšem in mislim, da si tega ne smemo dovoliti.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 Forte, ki je poročevalka v Senci in tudi v lastnem imenu, bi podal nekaj komentarjev k temu besedilu. Najprej bi čestital poročevalcem za tehnično in ne preveč zapleteno besedilo politični vidiki in okoljevarstveni vidiki so bili upoštevani. In to je pomembno, da se tukaj ohrani ravnotežje. Prvi vidik iz vidika Evropske unije je predvsem razvoj raziskovalnih centrov in delo v tej smeri. In znanstveno delo bi morali podpreti z več finančnimi sredstvi. Poročilo upravičeno kaže, da geopolitični razvoj v regiji pušča posledice tudi na drugih regijah sveta. Zato je treba tukaj opozoriti na potencijalno destabilizirajočo vlogo Rusije. Tu obstaja potencijalna nevarnost. Varšavski format v četrti točki je bil črtan in to se nam ne zdi prav. In poročevalce v senci, ostale poročevalce v senci prosimo, da to spet eh, vključimo. Hvala. Lozing. Hvala, gospa Lozing. Ja, vielen Dank. Auch ich Hvala lepa, tudi jaz se obračam na poročevalce in se sodelujem za konstruktivno in pozitivno sodelovanje. Moja skupina in jaz uh, smo poročilo večinoma ocenili kot pozitivno, verjetno to ravno zaradi sodelovanja z odborom za okolje, ki je po mojem mnenju omogočila dober vpliv na to poročilo. Pozitivno je, da je izpostavljeno tudi vključevanje avtohtonih ljudstev, trajnostnega razvoja, raziskav in drugih pomembnih točk, ki so jih že omenili kolegi pred menoj. Poseben pomen ima zaščita občutljivega arktičnega ekosistema, poštevajoč tudi podnebne spremembe. Pomembni elementi bodo tudi v prihodnosti vplivajo na nadaljno zunanje politično delovanje. Številni predlogi sprememb gredo prav v, to, v tej smeri. Osnutek izpostavlja, da bi bilo treba vzpostaviti sporazum za uh, arktično regijo, zato da se ta ohrani kot skupna dediščina. Uh, in hkrati, da je treba to regijo koristiti za mirne in raziskovalne namene. Tudi Guengel je mnenja, da je najboljša pot za zaščito Arktike eh, v podobni pogodbi, kot jo imamo za Antarktiko. Ta ustvarja modelni prostor za merne raziskave brez prepirov o ozemlju in brez eh, okrnjenja obstoječih državnih meja. Pozdravljamo tudi, da osnutek poročila izredno pozdravlja in izpostavlja preprečitev kakršnih koli vojaške odeležbe in da to v tej razpravi je tako pomembno. Tudi mi se zauzemamo za to, da se Arktika ohrani kot območje brez napetosti, vendar pa bi rada upozorila na to, da nekateri predloge sprememb iz določenih skupin predstavlja le uh, enostranski vidik uh, eh, demitilizacije Arktike. V zvezi s tem pa je treba opomniti na splošno militarizacijo Arktike strani Rusije in pa ZDA, Kanade in pa Norveške. Na to je treba opozoriti. Spomnimo se pobude Arctic Challenge. To je bil velikanski manevr nad zračnim prostorom NATO v letu 2015. Ta pobuda in tudi povečanje rangerjev na Arktiki, torej kanadskih rangerjev ali pa tudi povečanje uh, enot ZDA, pa ne prispevajo k boljšemu razumevanju te regije. Hvala. Thank you very much. And now Miss May. Hvala. Gospod Meissner. Hvala lepa, bom kar nadaljevala v nemščini. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Rada pa bi samo nekaj dopolnila. Gospod Galer je prej rekel, da bi pravzaprav lahko tukaj sodelovali vsi odbori pri tem poročilu. Res je, gre za zelo horizontalno temo in zato sem želela nekaj izpostaviti, kar tukaj še ni bilo danes povedano. Pravzaprav je to del naše strategije integrirane morske politike, ki pravi, da če je neka regija, v kateri je veliko um, vode, veliko morja in kjer, uh, ki, da se taka regija razvija, je treba vključiti vse deležnike in skupaj upoštevati interese. Seveda sem sodi okolje, avtohtona ljudstva, prebivalstvo na splošno in pa tudi vprašanje gospodarstva in pa obrambe. To bi želela tudi izpostaviti, kajti ta politični pristop ta pristop eh, Evropske unije, ki je eh, že kar nekaj časa star, ga premalo izpostavljamo, kde za upravljanje oceanov. In to sodi, to tudi sem. To pa ni neposredno povezano z osebino eh, poročila. Sicer pa se mi zdi, da morski prostor igra vedno ve, večjo vlogo za nas in za naše prebivalstvo in za prebivalstvo na svetu. In dobro je, da bi bilo, če bi imeli nek strateški odbor, ki bi se ukvarjal tudi z morsko politiko. Morda bi tudi premenovali odbor za ribištvo. Ehm, vem, da se komisar Veler tudi strinja s takšnim videnjem treba je upoštevati integrirano vse vidike. To ne pomeni, da ne bi eh, različni odbori podajali mnenja, bili vključeni, ampak dobro bi, bi bilo, če bi imeli širši, bolj globalen pristop. In nasplošno, še zadnja točka, seveda je Arktika za nas pomembna tudi iz gospodarskih eh, razlogov, iz obramnih razlogov, ampak treba pa je paziti na to, da gre za naravni prostor, ki ga velja zaščititi in ki ga ne moramo kar tako razvijati na vso nas vse pretege, moramo biti previdni, ko tukaj raziskujemo. Hvala. Hvala, gospa Valero. E, Hvala. No. Naj se zahvalim poročevalcema. Mislim, da smo odlično sodelovali. V dobrem duhu smo delali, v duhu sodelovanja. Eh, med nami in pa tudi sporočevalci v senci. Gospod Galer pravi, da tukaj ne gre toliko za Evropsko unijo, čež da EU nima prave vloge v tem delu sveta. Ja, v določenem meri je to res, ampak vseeno, tukaj ne gre za uh, Arktiko izključno, gre v bistvu za cel svet. Gre za, za največji varnostni izziv današnjega časa. Gre za vpliv na podnebje in podnebne spremembe so danes naš največji varnostni ziv. Tega se moramo lotiti. Moramo se lotiti posledic podnebnih sprememb. Če tega ne bomo storili, potem bomo imeli velike probleme v prihodnosti. Tukaj gre za, ne vem, ljudi v Bangladešu, v drugih nizko ležečih državah, za Kribate, naprimer, za druge otoke gre. Gre za milijone ljudi, ne, za mrtvo more in tako dalje. Gre za cel svet, različna območja, različni ljudi. Torej bi bilo res čudno, če Evropska unija ne bi imela strategije ali pa vizije za to področje, ker ti nekatere naše države so zelo blizu ali pa del tega arktičnega območja. Zato potrebujemo strategijo. No, kaj je pa zanimivo pri tem? Uh, ledeniki se telijo in to tudi prinaša nove priložnosti, naprimer za koriščenje nafte ali pa plina. V preteklosti tega ni bilo mogoče storiti. Torej sedaj se odpira nove možnosti in stvar je v tem, da um, bolj, ko imamo te možnosti, bolj jih koristimo, več nafte porabljamo in posledično to samo še zaostruje probleme. To je res ironija. Nekatere številke v preteklosti niso bile na voljo, sedaj pa so naprimer, sedaj sredi zime vidimo, da je temperatura 20 stopinj eh, više, kot pa je bila ponavadi v preteklosti v arktičnem območju. In to je seveda zelo slabo za to regijo. No, pa še nekaj. Um, moramo razlikovati um, med. Afrično regijo in pa drugimi stvarmi, naprimer nekateri prihajamo iz eh, teh držav, iz tega območja in včasih nismo znali vsega dobro razložiti ljudem. Naprimer, del Severne Švedske, velik del je vključeno v to arktično območje, kar pomeni, da je nekoliko problematično, ko mi govorimo o zaščiti Arktike, kajti semantično gledano, v bistvu govorimo o delu Švedske, med drugim torej, kjer živimo čisto normalna življenja. Torej, ne gre samo za avtohtone ljudi, vsi nekako živimo v tej regiji, ne samo avtohtono prebivalstvo. In torej tam življenje pogosto poteka čisto normalno. Skratka, veliko delov Arktike je čisto običajnih, normalnih. Ampak potem pa druga stvar, zaščita, varstvo. Tukaj je treba zaščititi vode, kajti tam se sedaj let tali. In na teh območjih potrebujemo nacionalne parke, kot naprimer um, je omenil danski kolega, ali pa potrebujemo morda moratorij na koriščenje nafte in plina in podobno. Pa še nekaj ključna stvar pri strategiji je, da poskušamo povezati celo strategijo z podnebnimi spremembami in pa posledicami, naprimer, uh, koriščenja nafte in pa črpanja nafte. Vse to bo relevantno za cel svet. Um, števili so omenili šesto točko in pa te okoljske ocene učinka. No, zame je to najbolj pomemben vidik tega poročila. No, morda eden izmed najbolj pomembnih vidikov, če že ne najpomembnejši. Mislim, da mora biti ta ocena čez nekaj časa res nujna, zavezujoča. To je pomembna stvar. Ne želimo tukaj narekovati politike, stvar je samo v tem, da nekatere države imajo svoj sedež v svetu in mislim, da mora delovati na določene načine. Potem sedma točka, tukaj razumem kolege, kot pravijo, namreč res je, da ni cela Artika enako ranljiva. So razlike, ampak v južnem delu Artike mislim, da bodo cilji drugačni kot pa v najbolj ranljivih delih Arktike ali pa v arktičnih vodah, torej nekoliko više. Tukaj treba razlikovati med stvarmi. Primer, zato sedma točka sploh ne bi smela biti problematična. Že sedaj v teh območjih izvajamo takšne okoljske ocene učinka za vse takšne projekte, ki na nek način lahko vplivajo na okolje. To moramo storiti. Uh, tudi zaradi pravil Evropske unije. In ta pravila že obstajajo, torej to ni čisto nič novega. Ampak vseeno mislim, da je šesta točka res zelo relevanta in tudi ta točka glede okoljskih ocen učinka. Um, no, sama, sama bi šla še dlje, ampak vem, da večina tega ne bi podprla. Ampak vse to potrebujemo. Uh, skratka, še enkrat hvala lepa bojo poročevalcema in drugim kolegom in upam, da bomo lahko še izpilili ta dokument še bolje kot pa do sedaj. Hvala. Hvala. Nihče več ne želi besede. Ampak komisija, zunana služba in pa gospod Depier iz GD Mare, vi pa gotovo želite besedo. Boste kaj dodali? Prosim. Thank you for... Oops, thank you. Ladies and gentlemen... Hvala gospe in gospodje, spoštovanje poslanci in poslanke, hvala lepa za besedo. Zelo vesel sem, da danes lahko govorimo o tem skupnem sporočilu komisije, torej komisije in zunane službe, glede celostne politike za Arktiko. Arktika očitno je stvar, ki nas povezuje, kajti tukaj res dobro sodelujemo, Um, tudi med oddelki v komisiji, tudi službo za zonalne delovanje in pa tudi s parlamentom. Tudi tukaj v parlamentu vidimo, da je to res um, dober motivator za poslance in za vaše sodelovanje. To smo videli v vaših komentarjih. Pozdravljamo ta predlog poročila, podpirate to skupno sporočilo in pozdravljamo tudi mnenja drugih odborov, ki izpostavljajo pomembne vsega, naprimer ribiške in pa druge okoljske vedike. Tudi pozdravljamo to podporo poročevalcev in pa drugih poslancev iz različnih odborov. Skupno sporočilo je temeljeno na preteklih pobudah in izpostavlja torej, podarek, uh, ki je predvsem osredotočen na izzive in pa priložnosti v Arktiki že sedaj smo v tej regiji predvsej prisotni, to moramo sedaj še nadgraditi, takšen okvir potrebujemo, zato ker sta EU in pa Arktika zelo povezani in eh, učinek EU na Arktiko in obrato je ogromen in vedno večji pravzaprav vedno bolj relevanten. Naj tukaj omenim naprimer tudi um, komentar gospe Pijanka Saje in naj potrdim odlično sodelovanje v forumu, torej pri tej severni razsežnosti. Arktika bo vedno bolj prispevala k podnebnim spremembam v prihodnosti. Se segreva dvakrat hitreje kot pa preostanek sveta in zelo vpliva torej na okolje tam. Um, to potem vpliva tudi na živali, na ribe in pa na okolje na splošno. Vse to je sedaj pod pritiskom. Vse pa potem tudi vpliva eh, na globalne stvari, naprimer um, ehm, more narašča, uh, temperature se spreminjajo. Uh, vse to bo vplivalo tudi na podnebne spremembe, predvsem zato, ker se bo začel taliti permafrost um, in se bodo um, povišale temperature. In zato mislim, da tukaj mednarodno sodelovanje in pa um, študije na tem področju so zelo relevantne. Tukaj so izzivi ogromni, nobena država posamično tega ne more rešiti. Zato res potrebujemo mednarodno sodelovanje, potrebujemo boljše razumevanje teh procesov in pa učinkov teh. Uh, Zato res potrebujemo čim boljše raziskave in pa mednarodno sodelovanje na tem področju. To je zelo pogosto izpostavljeno v tem skupnem sporočilu. Tudi danes smo to še večkrat slišali. Eni kolegi so to podprli in um, smo hvaležni za to podporo. Želimo trajnostno rast za ljudi v Arktiki, kot ste dejali uh, tudi tukaj v komentarjih. Arktika torej, je dom za 4 milijone ljudi in EU podpira naložbe v vzdržno rast v tem območju, predvsem se osredotočimo na modro in pa zeleno rast v regiji. Veliko je potencijala za pametno rast in pa za inovativnost v evropskem delu Arktike. Evropska unija lahko stori veliko za te ljudi v regiji, tako da bo potencijal čim bolj izkoriščen. In gospod Daman, ja, eh, lahko vas pomerim v tem kontekstu. Te naše pobude so namenjene čim bolj uravnoteženemu razvoju te regije. Ne gre samo za to, naprimer, da bi napravljali neke nacionalne rezerve. Ne, to je precej širše zastavljeno. To pročilo spostavlja to, da je sodelovanje možno samo v primeru, če bodo vsi projekti in potencijali ustrezno poštevani. To sploh velja glede na renljivo okolje v regiji. Naj podarim, da številne mehanizmi in instrumenti že obstajajo na ravni Evropske unije in pa na mednarodni ravni ti instrumenti omogočajo evalvacijo učinkov na okolje. Ti instrumenti so veljavni tudi za Arktiko. Ti mehanizmi so že tukaj in če to ustrezno skoristimo, imamo že vse mehanizme dejansko na voljo. To lahko storimo na takšen način, da bo naš učinek na območje dejansko trajnosten. Veliko smo že naredili, torej oblikovali smo skupno sporočilo. Mislim, da je napredek kar velik. Sedaj bi vas tukaj obvestil o tem doseženem napredku. Naj omenim par stvari. Naprimer, sedaj bomo imeli forum za akterje v arktičnem območju, naprimer različne vlade, lokalne organe, prebivalce. Eh, vsi skupaj lahko določimo ključne prioritete za EU sredstva v naslednjih letih. Ta forum je bil vzpostavljen in že trikrat so se kolegi v forumu srečalo, srečali. Naslednji se bo srečal eh, ta forum eh, v Tronsu na konferenci konec januarja in mimo glede, komisar Vela bo tudi prisoten na tej konferenci. Potem poznajem se bo forum še enkrat srečal junija in sicer v kontekstu dogodka na visoki ravni glede arktične politike. To bo pa na finskem in tudi visoka predstavnica, oziroma podpredsednica Mogherini bo tam, pa tudi uh, komisar Vela, torej uh, komisar za pomorstvo in pa okolje. Prav tako še vedno sodelujemo z avtohtonim prebivalstvom in pa lokalnimi skupnostmi v Arktiki. Želimo organizirati letna srečanja in pa dialog z njimi v kontekstu tega julijskega, eh, junijskega dogodka. Potem pa še eh, upravljanje oceanov in pa ribolova. To skupno sporočilo je tudi povezano z skupnim sporočilom o upravljanju oceanov. Eh, to je bilo sprejeto lanskega novembra tukaj imamo veliko izzivov za naše oceane in pogosto seveda vidimo, da to sploh ni povezano s državami, to je zelo globalen problem, to smo že večkrat slišali. Tukaj smo spostavili tri prioritete za ukrepanje. Kot prvo, treba izboljšati mednarodni okvir za upravljanje oceanov, treba je ugotoviti, kje so vrzeli in moramo izboljšati sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. Potem naprej, treba je zmanjšati pritisk ljudi na oceane in moramo ustvariti pokoje za trajnostno modro gospodarstvo. Potem naprej treba ukrepiti raziskave na področju oceanov in pa priti do bolj relevantnih podatkov. Skratka, treba je zapolniti nekatere vrzeli. Tukaj bi se potem tudi navezal na gospoda Galera in pa njegove komentarje. Sedaj smo v zadnji fazi pogajanja glede mednarodnih sprozumov, zato da bi preprečili neregulirani ribolov in nezakonit ribolov v arktičnem območju. Če bo ta sprozum zavazujoč in to upam, bomo zapolnili pomembno vrzel v mednarodnem upravljanju oceanov. V to smo zelo aktivno vključeni, kot tudi smo vključeni vse oceane. Jasno je, da Um, je tukaj relevantna tudi uh, ozna konvencija za pomorsko pravo in pa druge konvencije. Jasno je, da uh, moramo tukaj okrepiti mednarodno upravljanje. Zaključek tega skupnega sporočila bo povezan seveda z izvajanjem. To bo relevantno. Vse odvisno samo od uspešnega uveljavljanja. Komisija na vsak način želi nadaljevati to delo skupaj z službo za zanalno delovanje in pa z drugimi kolegi iz arktičnega sveta. Uh, ne vem, morda bo kolega um, iz generalne službe še kaj dodal. Hvala lepa za besedo in hvala lepa za sodelovanje. Yes, thank you very much. I would like also to thank the committees for the very constructive debate that. Uh... Hvala, tudi jaz bi se zahvalil odboru za konstruktivno razbra, razpravo in za vašo podporo. Uh, Vemo, da so v tej regiji varnostni izzivi. To se odziva tudi v globalni strategiji Evropske unije za varnostno politiko. Mislim pa, da se strinjamo, da mora Arktika ostati območje brez napetosti. To pomeni tudi selektivno sodelovanje z Rusijo. Imamo številne forume s tem Arktični svet je bil omenjen, zahvalil bi se za vašo podporo, za status opazovalca Evropske unije v tem svetu. Imamo pa tudi druge formate. Severna dimenzija, potem Barenceo, Atiški svet eh, in Arktični svet. Mislim, da se tukaj. Uh, na vseh teh formatih in forumih nadaljuje sodelovanje z okrepi tudi proti Rusiji. Delujemo pa predvsem tudi na regionalni ravni in tukaj bi omenil tudi čez mejne sodelovanje in programe na tem področju, ki so tudi zelo aktivni in prispevajo k podpori mednarodnega sodelovanja v Arktiki. Ponovno se zahvaljujem za, ta zelo zani, za to zelo zanimivo izmenjavo mnen danes. Hvala. Hvala lepa komisiji. Sedaj pa za zaključek razprave dajem besedo poročevalcu. Hvala lepa. Hvala tudi za današnje prispevke k temu poročilu. Torej, hvala za vaše današnje komentarje. In za zelo učinkovito in odprto sodelovanje preteklih mesecev. Upam, da lahko, bomo lahko v naslednjih dneh tudi sklenili tri kompromise, ki so še malce odprti in ob tej široki podpori upam, da bomo lahko tudi izvedli glasovanje v odborih in kasneje tudi na plenarnem zasedanju. Hvala še enkrat ekipi soporočevalcev, poročevalcem v senci in predstavnikom Evropske komisije in vsem drugim, ki so prispevali k osnutku tega poročila. Hvala. Hvala lepa, gospod Farija, za odbor Envi. Jaz bi rekel le to v imenu gospod Pitikajne, ki ne more biti tukaj. Bi se zahvalil vsem, ki so bili vključeni pri pripravi tega poročila. Upam, da se delo ne bo končalo tukaj in uh, in eh, veseli me, da lahko še naprej eh, računamo z vami. Hvala. Spomniti vas moram na časovnico. Glasovanje v skupnem odboru bo 31. januarja. 2. februarja pa bomo vredno glasovali v, na plenarnem zasedanju. Eh, s tem smo zaključili današnji dnevni red. 23. januarja popovdan in 24. januarja bo potekal naslednje srečanje odbora NB. Hvala lepa in dobro.